komentar. Kot kaže ne, tako da je včerajšnji zapisnik sprejet. Rad bi vas eh, obvestil o naslednjem. Odkar je parlament zaključil zadnjo sejo 18. aprila, je predsednik skupaj s predsednikom sveta podpisal 47 aktov, ki so bili sprejeti v okviru rednega zakonodajnega postopka skladno s členom 78 poslovnika parlamenta. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Zdaj pa nas na dnevnem redu čaka izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. Kandidati so naslednji: Parli, Ber, Bizotto, Castaldo, Šarancova, Dobrev, Hautala, Huhtasari, Jaroka, Karas, Kolaja, Kopač, Krasnodebski, McGuinness, Papadimulis, Silva Pereira in Viland. Kandidati so mi tudi potrdili, da se strinjajo s kandidaturami, tako da lahko preidemo na glasovanje. Čaka nas prvi krok. Še par informacij s tem v zvezi. Kar zadeva posameznike, ki bodo šteli glasovnice, ti so isti kot tisti, ki so šteli glasovnice pri volitvah predsednika in vse te posameznike zdaj prosim, da odidejo do svojih skrinic. Ste vsi v dvorani, morda še koga pogrešamo? Philips je na poti. Še kdo?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 Tisti, ki štejejo glasove, bodo svoj glas oddali na koncu. Glede na to, da je kandidatov več kot je mest, moramo spoštovati člen 17.1 poslovnika. Glasovanje je tajno. Imamo en krok. V prvem krogu izvolimo največ 14 poslovnikov poslank in poslancev in sicer po vrstnem redu, kolikor so prejeli glasov. Seveda pa morajo kandidati dobiti absolutno večino glasov. Če pa je kandidatov manj kot je mest, sledi drugi krok, zato da zapolnimo še preostala mesta, ki so ostala nezapolnjena v prvem krogu. V tretjem krogu pa velja pravilo relativne večine za zapolnitev preostalih mest. Če bo imelo več kandidatov enako število glasov, bomo v tem primeru mesto podpredsednika dodelili starejšemu oziroma starejši od enakopravnih kandidatov. Gospod Spageta, vaša skrinjica je skrinjica od L do M, tako da prosim, da greste tja. Izvolite. Imate postopkovno vprašanje? Gospod predsednik, 61 odstotkov poslancev je novih. Mislim, da bi morali imeti priložnost, da se seznanimo s tem, kdo so kandidati za podpredsednike. Bi lahko z njihove strani slišali vsaj krajšo izjavo v zvezi s tem, zakaj se sploh zauzemajo. Sama sicer poznam kandidate iz moje skupine, ostalih pa ne. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je konferenca predsednikov sprejela odločitev, da je možnost eh, opraviti predstavitve kandidatov veljavna zgolj v primeru kandidatov za predsednika parlamenta, ne pa za podpredsednike. Zdaj pa prosim vse odvoransko osebje, da zaključi z deljenjem glasovnih lističev. Naj vas spomnim, da imamo 14 prostih mest za podpredsednika. Vsaj 8 kandidatov morate podpreti. Vsak poslanec lahko podpre 14 kandidatov. Če ne boste podprli vsaj osmih, vaša glasovnica ne bo veljavna. Ne morete pa seveda preseči praga 14 poslancev, ki jim boste namenili glas. Tudi v tem primeru bo vaša glasovnica neveljavna. Tako, začenjamo z glasovanjem. bomo počakali, da vsi oddate svoj glas in veliko sreče pri glasovanju. Na to pa nadaljujemo. allora la votazione è chiusa invito gli torej vabim vse ki štejejo glasovnice da začnejo zdaj tudi glasovnice iz posamičnih skrinic šteti zasedanje trenutno prekinjamo nadaljujemo pa ko bo tradicionalno zazvonil zvonček